komisijo o podhranjenosti otrok v državah v razvoju. Besedo dajem predlagateljici tega ustnega vprašanja. Hvala. Cilji tisočletja so si postavili jasne eh, cilje, da se zmanjša eh, revščina, smrtnost med otroki. Eh, in druge težave. In, uh, lahko vidimo, da smo dosegli nekaj napredka, vendar pa uh, še vedno veliko otrok trpi zaradi podhranjenosti in to je nesprejemljivo. S to resolucijo želimo tej temi posvetiti več pozornosti v našem skupnem delovanju in sicer v okviru globalnega razvoja po letu 2015. Podhranjenost predstavlja ogromen razvojni izziv. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da zaradi podhranjenosti umre največ otrok na svetu. Eh, poleg tega eh, je podhranjenost razlog za 35 odstotkov vseh bolezni med otroki mlajšimi od 5 let. Eh, če bi zagotovili boljšo prehranjenost otrok, bi prispevali tudi k razvoju teh držav. Zato je treba zagotoviti univerzalen dostop do prehranjenosti in to mora ostati eden glavnih ciljev eh, v agendi eh, okvira po letu 2015. O tem smo glasovali v torek in mislimo, da je ta tema zelo pomembna. Eh, Združeni narodi so tudi predstavili svoj dokument in drugi cilj v tem dokumentu je da se do leta 2025 zmanjša eh, podhranjenost med otroki eh, in sicer za 30 eh, odstotkov. Mi smo ta cilj ukrepili na 40 odstotkov, torej do leta 2025 naj bi za 40 odstotkov zmanjšali stopno oziroma število podhranjenih otrok. To pomeni, da bi bilo podhranjenih otrok kar za 7 milijonov manj. V torek je parlament z veliko večino podprl ta cilj. Eh, prizadevamo si še za večji eh, cilj, namreč da bi do leta 2025 mm, občutno zmanjšali eh, stopnjo lakote oziroma da bi jo spravili na nično stopnjo prizadevamo si tudi za ustrezno kmetovanje in druge ukrepe. Zdaj pričakujemo akcijski načrt od komisije, da nam pove, kako mi kot Evropska unija lahko prispevamo k tem ciljem zmanjševanja podhranjenosti in kako naj sodelujemo z mednarodnimi partnerji, da bi to dosegli službe komisije pripravljajo akcijski načrt o prehranjenosti in eh, komisarja sprašujem, če nam lahko eh, da informacije o tem, kako stvari napredujejo in kdaj lahko pričakujemo konkretne rezultate. Kako bo komisija zagotovila koordinacijo eh, znotraj Evropske unije in tudi z mednarodnimi partnerji, da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje? Zmanjšanje podhranjenosti med otroki je možno. Ampak eh, kot druge razvojne politike to zahteva koordinacijo eh, vire, sredstva in politično voljo. In eh, ta teden smo razpravljali o 25. obletnici konvencije o otrokovih pravicah. Ukvarjali smo se tudi s temo podhranjenosti. In to, da s tem prizadevanjem napredujemo oziroma nadaljujemo še v naslednjih 20 letih, to bo številnim otrokom po svetu zagotovilo ustrezen razvoj in možnosti v prihodnosti. Hvala. V imenu komisije eh, bo zdaj besedo dobil komisar gospod Stilija Nides. Spoštovani člani in članice parlamenta, danes sem z vami v imenu komisarja Mimice. Gospe McEwen se zahvaljujem za to pomembno vprašanje. opozarjate nas, da eh, podhranjenost ni samo človeška tragedija, ampak tudi gospodarska tema, eh, ki jo lahko rešimo v okviru trajnostnega razvoja. Naj poudarim, da je komisija zelo zavezana izboljšavi trenutne situacije. V zadnjih letih je Evropska unija postala globalni akter na področju prehranjevanja in je to temo uvrstila v srčiko svojih eh, razvojnih prizadevanj. Komisija je leta 2013 pripravila sporočilo z naslovom eh, okrepitev eh, oziroma izboljšanje prehranjevanja mater in otrok v zunanji pomoči eh, v okviru EU. In eh, s tem si prizadevamo za izboljšanje prehranjenosti med otroki do pet let eh, in tudi med materami. Komisija je pripravila tudi dva akcijska načrta. Eden se ukvarja z eh, podhranjenostjo v podsaharski Afriki. Druga stvar oziroma drugi akcijski načrt pa se ukvarja s tem, kako bo komisija porabila 3,5 milijarde evrov eh, za izboljšanje prehranjenosti oziroma zmanjšanje podhranjenosti za 40 odstotkov, torej za 7 milijonov otrok. Eh, želimo tudi bolje nadzorovati porabo denarja in pa seveda izboljšanje prehranjenosti, to je eh, steber naše politike za zmanjšanje podhranjenosti. Vsi se zavedamo, da potrebujemo konkretne ukrepe, ni pa dovolj, eh, da se ukvarjamo samo z eh, trenutnimi problemi podhranjenosti. Treba se ukvarjati tudi z vzroki za podhranjenost. Torej, prehranjevanje moramo zato povezati tudi z drugimi sektori, eh, naprimer sektorjem kmetijstva, eh, vode, izobraževanja in na ta način poskrbeti, da eh, bomo izvajali naše cilje. To je tudi eden od razlogov, zakaj je komisija dodelila 3,1 milijardo evrov za pomoč pri eh, prehranjevanju, predvsem prek kmetijstva bomo razdelili to pomoč. In komisija bo za dosego tega cilja eh, najprej skušala eh, opredeliti razloge za podhranjenost, potem pa probleme povezane s tem in bo tudi konkretno ukrepala na podlagi teh prizadevanj se bo komisija eh, med umestnim pregledom leta 2017 morda odločila, da preusmeri določena sredstva eh, za eh, tiste dejavnosti, ki bodo dosegle boljše rezultate, tako da bi do leta 2025 lahko v celoti dosegli cilje imamo veliko izzivov pred seboj, ampak komisija ne more ukrepati sama. Eh, še naprej bomo opozarjali na temo podhranjenosti v mednarodnih forumih, eh, naprimer v okviru projekta SAN. Eh, torej, to pomeni povečevanje stopne prehranjenosti. 54 držav se je zdaj pridružilo temu forumu. Komisija bo tudi krepila strateška partnerstva eh, z organizacijama FAO in Svetovno mednarodno svetovno organizacijo za zdravje. Skušali bomo ohraniti ta politični zagon eh, pri tem vprašanju. Komisija je tudi eh, skušala izvajati bolj učinkovito pomoč v okviru razvojne pomoči in sicer v obdobju do leta 2020. Komisija pa bo seveda še naprej sodelovala tudi z nevladnimi organizacijami, izmenjevali si bomo izkušnje, informacije in tako naprej. V zaključku naj povem, da se zavedam, da eh, bodo eh, te dejavnosti zahtevali prizadevanja z vseh strani. Zahvaljujem se vam tudi za vašo nadaljno podporo. Hvala. Zdaj pa bodo spregovorili govorci v imenu političnih skupin. Najprej v imenu skupine ELS, gospa Zaborska za dve minuti. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani komisar, dragi kolegi. Najprej bi se rada zahvalila eh, predsednici odbora za razvoj Lindy McEwen, da je postala poročevalka za to temo. Ta dokument smo sprejeli v zadnjem mandatu. Hvala vsem za sodelovanje v tem eh, procesu priprave predlogov sprememb. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so se s tem ukvarjali v različnih političnih skupinah. Omenjeno je bilo, da smo glasovali o tem dokumentu. Ta dokument eh, obravnava dogajanje po letu 2015 in sicer je povezan z razvojnimi cili tisočletja. Eh, problem podhranjenosti je zelo kompleksen in predstavlja breme za celotno družbo. breme za to, ker eh, tam, kjer obstaja podhranjenost, eh, se kršijo tudi človekove pravice. Eh, otroci nimajo možnosti dostojnega življenja, če živijo v lakoti, njihove človekove pravice se kršijo. Vsako minuto umre več otrok zaradi podhranjenosti. Pa ne gre za to, da bi bili bolni ali da bi v njihovi državi divjala vojna umirajo preprosto zato, ker so lačni in na tisoče otrok je takih. Poleg tega pa umirajo tudi drugi. Poleg tega eh, otroci hitreje zbolijo, če so lačni. Statistike že poznamo, ampak pomembno je, da sodelujemo, da sodelujemo z drugimi institucijami Evropske unije da sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s prehranjevanjem, kot naprimer organizacija FAO. Pomembno je, da o tem govorimo tudi na tem plenarnem zasedanju. Koordinacijo bi morali še izboljšati. Komisar eh, je to menjal že na zaslišanju. Najprej bi eh, morali proučiti eh, revščino in podhranjevanje. To sta ključni temi. Patricija Toja zdaj bi, dobi besedo. Najlepša hvala, spoštovani komisar, dobrodošli. Želim vam povedati, da je to naše prvo srečanje v eh, tej pokrožni dvorani in tema je še kako pomembna. Eh, gre za probleme, s katerimi se moramo soočiti ko se z ljudmi neposredno srečujemo, vidimo, da eh, so to problemi, ki so tragični, ampak tudi rešljivi. Rešimo jih lahko z instrumenti, z ustreznimi instrumenti. Torej, menim, da je dejstvo, da se lahko tem dogodkom izognemo, pomembno dejstvo in zato moramo storiti vse, kar lahko storimo, tako kot je povedala kolegica. Spostaviti moramo ustrezne instrumente in sprejeti ustrezne ukrepe. Podhranjenost otrok eh, se danes pojavlja tudi v skriti obliki. Gre za tako imenovano skrito lakoto, ki ni neposredno pred našimi očmi ki ni pred očmi sodelavci mednarodnih organizacij. Ampak podhranjenost otrok je zelo nevarna in ogroža eh, razvoj eh, otrok. V teh dneh se ponovno ukvarjamo z eh, tem vprašanjem, bolj kot v preteklosti in sicer zaradi tega, ker obhajamo 25. obletnico Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok. Upam, da bo ta resolucija pokazala, da smo mi kot eh, parlament eh, pripravljeni eh, delovati na tem področju. In upam, da bo tudi Evropska komisija prepričana nadaljevala z delom na tem področju. Nimamo pravice, da obhajamo obletnico konvencije, eh, če hkrati ne sprejmemo tudi eh, resnih zavez. Potrebujemo konkretne številke, konkretne ukrepe. Hkrati pa moramo poskrbeti tudi za učinkovitost teh ukrepov. Sredstva namenjena mednarodnemu razvoju, kakor tudi eh, druga sredstva Evropske unije, se morajo uporabljati na učinkovit način, sicer ne bomo dosegli ničesar. Zavedati se moramo, da je pomembno, kaj se z našimi načrti tudi dejansko zgodi. Govorili ste o različnih načrtih, govorili ste tudi o eh, potrebi po eh, oceni učinkovitosti načrtov. v tem eh, postopku upam, da boste z Evropskim parlamentom eh, tesno sodelovali. Videli boste, da eh, smo mi pripravljeni delati na tem področju, da imamo tudi ustrezno strokovno znanje. Eh, nekaj rezultatov je bilo že doseženih, navedla jih je Linda McEwan, pa tudi vi. In mislim, da bi Evropa lahko bila ponosna na te rezultate. Vendar pa so eh, problemi na določenih geografskih področjih ostali nespremenjeni zaradi gospodarske situacije, zaradi eh, vojn, zaradi pomankanja osnovnih živil. zato potrebujemo nekoliko bolj horizontalen pristop. Le tako se bomo lahko soočili z vzroki posameznih pojavov. Mogoče se vzroki v, eh, skrivajo v drugačni gospodarski politiki, v drugačni kmetijski politiki ali pa v drugačni finančni politiki. Tukaj govorim tudi o špekulacijah eh, na področju živil. In še zadnja pripomba. Vsi smo videli, kako eh, zelo pomembna je vloga žensk, ne le pri našem delu. Ženske so pomembne za eh, proizvodnjo v eh, državah, kjer je visoka podhranjenost. Proizvedejo 80 odstotkov hrane, pri tem pa je v teh državah 60 odstotkov podhranjenih žensk. Najlepša hvala. Hvala. V imenu skupine EKR besedo dobi gospod Jackevič za minuto in pol. Gospod predsedujoči, dragi komisar, predvčerajšnjim je papež tukaj rekel, da e, ne moramo sprejeti, da na milijone ljudi umira od lakote, medtem ko e, vržemo stran na tone hrane vsak dan. 1,3 eh, milijone ton hrane se uniči eh, vsak dan. To so podatki organizacije za prehrano. Vendar se ne bo nič spremenilo, če ne bomo eh, spremenili praks med proizvajalci hrane. Ljudje še vedno lahko špekulirajo glede cene hrane in mečejo stran na hrane tone izdelkov, samo zato, da se cena ne zniža. E, in to je dovoljeno z evropsko zakonodajo. E, s tem dokumentom si e, komisija pa je prizadeva, da bi zmanjšala podhranjenost in zmanjšala tudi neenakost med ljudmi po svetu. To se mi zdi. Eh, pravzaprav smešno, kajti najprej se moramo lotiti proizvajalcev hrane. Mislim, da bi morali predvsem ukrepati na tem področju, spremeniti bi morali zakonodajo, ki je eh, škodljiva za naše prizadevanje in ki škodi tudi tistim, ki so eh, med nami najšipkejši. Prosim, gospod komisar, kako boste spremenili zakonodajo, da bi s tem rešili problem? Hvala. V imenu skupine Alde uh, dobi besedo gospod Mišel. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Tiha lakota je pojav, ki zadeva celoten svet v razvoju. Zradi tega moramo na to osredotočiti našo humanitarno eh, politiko, našo razvojno politiko, našo gospodarsko in zunanjo politiko. Tukaj eh, gre eh, za moralno nujo Veliko uh, otrok je podhranjenih v prvih treh letih svojega življenja in to vpliva na njihov razvoj. To, kar zanima mene, je, da identificiramo vzroke za ta pojav. In tukaj eh, ne gre samo za nezadostno proizvodnjo hrane. Čestitam vam za vašo predstavitev eh, v Evropskem parlamentu pred nastopom funkcije. Mislim, da ta problem zagotovo zelo dobro poznate. Potrebujemo horizontalno politiko, ki se ne bo osredotočala zgolj na podhranjenost, ampak eh, se bo osredotočila tudi na nezadostno proizvodnjo. In eh, pri tem je zelo pomembno tudi, da imajo v državah v razvoju zadostna zemlišča za proizvodnjo hrane ta zemljišča, predvsem v Afriki, pogosto kupujejo eh, velika podjetja. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi dovolj vode za namakanje zemljišč. Ne smemo dovoliti finančnih špekulacij na področju živil. Kar pa zadeva ženske, se povsem strinjam, da eh, bi ženske morale dobiti pomembnejšo vlogo v Afriki in tudi v gospodarskem svetu nasplašno. Potrebujemo obsežen načrt, eh, ki eh, bo zaobjel vso problematiko. Najlepša hvala. Gospa Fenra Rodriguez dobi besedo za minuto in pol. A, obrigada, presidente. A fome mata pessoas e milhões de crianças. Eh, Lakota ubija ljudi na milijone otrok, trpi zaradi tega. Eh, vendar pa tudi na jugu Evrope ljudje in otroci trpijo zaradi lakote. V moji državi Galici oziroma v moji regiji 20, otrok, 20 odstotkov otrok uh, živi pod pragom revščine. In eh, v Evropi je 60 odstotkov ljudi več uh, na pragu revščine kot leta 2007. In eh, to omogočajo tudi evropske politike, kaj ti multinacionalkam omogočajo, da, eh, da si pridobivajo eh, bogatstvo, da kupujejo zemljo, ne mislijo pa na ljudi. In mislim, da brez rešitve tega problema ne bomo rešili. Brez, uh, Eh, ukrepanja proti multinacionalkam eh, ne bomo rešili tega problema in lakota na jugu bo ostala. Treba je spremeniti neoliberalne politike Evropske unije. Eh, končati je treba plenjenje multinacionalk, končati z sporazumi proste trgovine in podpreti kmetijsko politiko ta se tudi mora spremeniti, eh, kajti eh, državam v razvoju moramo dati eh, suverenost na tem področju. Vse, kar ne bo šlo v tej smeri, bo za manj in čez eno leto se bomo potem spet sestali tukaj in spet govorili o statistikah, koliko ljudi umre zaradi lakote. Gospa Hojbuh zdaj dobi besedo za štiri minute. Hvala lepa, predsedoči. Danes bomo glasovali o pomembnem poročilu, kajti sramotno je, da še vedno milijone otrok trpi zaradi lakote in da vsakih nekaj minut umre otrok zaradi lakote. Vesela sem, hvala lepa gospe McKeven, da o tem poročilu ne govorimo samo o podhranjenosti, temveč tudi o nedohranjenosti. To pomeni, da otroci časih tudi ne dobijo dovolj kalorij za zdravo rast in za ustrezen razvoj. Zato potrebujejo uravnoteženo prehrano z minerali, vitamini, če omenim samo nekatere elemente. Tega pa ne bomo dosegli, če bomo še naprej zagovarjali tradicionalne monokulture. Potrebno je reformirati pridelovanje, potrebno je pridelovati različne zelenjavne in sadne sorte in tako bomo omogočili boljše prehranjevanje. Pozivam Evropsko unijo, da spoštuje priporočila posebnega poročevalca Združenih narodov za prehranjevanje, da bi ekološko kmetovanje bilo prednostno in da bi se države lahko same prehranjevale. Kajti vloga kmetijstva pri boju proti revščini in podnebnih spremembah je zelo pomembna. Manjši kmeti so tisti, ki jih je potrebno podpreti. Kajti ti imajo potencial, da pridelujejo poščine, ki so podnebju prijazne. Ti imajo potencial, da razvijajo poštene, če smem temu tako reči, poščine. Ti imajo potencial, da gradijo in obnavljajo kmetijstvo. Kajti to je tisto, kar je zelo pomembno. V to spada seveda tudi trgovina in transport. To je potencial tudi za delovna mesta. Tako bi torej storili prvi korak iz revščine. Toda brez zemljišč, ne bo polščin in živil. Zato moramo ščititi tradicionalne kmete. Potrebno je zagotoviti za kmete, še prav posebno za ženske posebne pravice. In ne sme biti tisti zmagovalec, ki bo položil več denarja na mizo. Ne, lokalno prebivalstvo je potrebno podpreti, ti morajo biti zmagovalec. In kar se tiče naložb v kmetijstvo, te so nujno potrebne. Potrebne so zato, da bi v državah v razvoju se borili proti revščini in lakoti, vendar pa ne kar vsakršne naložbe v kmetijstvo. Če imamo zasebne naložbenike, ki na koncu lokalno prebivalstvo preženejo z področja lokalnih virov in potem ovirajo pridelavo hrane, samo zato, da bi potem lahko velike multinacionalke prevzele to pridelavo, potem seveda tako otroci ne bodo siti. Trgovinski sporozumi morajo to prihodne tudi upoštevati, tudi to morajo upravičiti. In te države bi sicer bile vedno bolj odvisne od in mednarodnih cen surovin in od nihanja cen na teh trgih. Odvisne bodo od špekulacij s cenami in na koncu koncev, bo to pomenilo, da je to tista razlika, ali bo otrok sit ali lačen šel v posteljo. To je ne moralno, proti temu se moramo boriti. Revščina in lakota se lahko rešita, če bomo podprli kmete, lokalne kmete. Samo tako jim bomo zagotovili prekransko suverenost. Potrebujemo nadaljno ekologizacijo pridelovalnih sistemov. Potrebno je se skupaj prirediti na podnebne spremembe, kajti ravno te države bodo prve prizadete zaradi podnebnih sprememb. In vse skupaj je glavni element za boj proti revščini in lakoti. Hvala lepa. Eh. Hvala. V imenu skupine FDD gospod Bašir dobi besedo. Chair, fellow deputies, and Commissioner. Pozdravljeni. Leta uh, no, eh, 95 je Bob Geldof organiziral zbiranje sredstev za Etiopijo. Prosim, ali lahko ustanete, da vas bomo uh, videli. To je pogoj uh, po pravilih. Dobro. spoštovani člani članice parlamenta, eh, gospod komisar. Leta 1985, pred 30 leti, eh, so Bob Geldof in drugi organizirali zbiranje sredstev za lakoto v Etiopiji. Zdaj eh, tvegamo novo lakoto v Etiopiji zaradi nadzora nad vodnimi viri. egipčanski vojaški voditelj eh, v sosednji državi eh, skuša izsiliti kolonialno pravico nad Nilom. Mislim, da to ni trajnostna rešitev. Etiopija prispeva več kot 80 eh, odstotkov eh, vode za Nil. Mislim, da bi morali imeti dostop do te vode ne samo za elektriko, ampak tudi za zagotavljanje eh, vode in prehrane za svoje prebivalstvo. Mislim, da eh, bi vse države v regiji morali imeti dostop do vode. Hvala lepa. Gospod Majer, minuta. Ja, danke schön, Herr Präsident. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Več kot 165 milijonov otrok pod petimi leti je podhranjenih. 2,6 milijona otrok umre letno zaradi podhranjenosti na svetu. To je zelo žalostno in hkrati tudi sramotno za nas. Podhranjenost vodi do sporov, revščino in družbeno negotovost. Tisočletni cilji Združenih narodov so že dosegli nekaj. Leta 1990 je, so bile razmere še slabše, zdaj smo pri 2,6 odstotka. Veliko smo dosegli, vendar pa kljub vsemu ostaja številka podhranjenih otrok še vedno na nespremljivo visokem nivoju. Revščina je glavni razlog za lakoto in zato moramo seveda temu posvetiti posebno pozornost. Še pa posebno, kar se tiče podhranjenosti, ki vodi v umiranje otrok. Boj proti revščini v regijah, ki so prizadete zaradi lakote, pomeni bolj učinkovito uporabo razvojnih sredstev. Na nacionalni in evropski ravni moramo to optimizirati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ivo Štir, dve minuti. Ja, dve lepta najlepša hvala gospod eh, predsedujoči. Gospod komisar, kljub eh, temu, eh, da smo dosegli določene rezultate za cilje tisočletja, imamo na svetu še zmeraj milijardo ljudi, ki so lačni. 325 milijonov med njimi je otrok starih, mlajših od pet let, ki so kronično podhranjeni otroci še zmeraj umirajo od lakote, otroci so še zmeraj eh, podhranjeni in to je škandal, kot je rekel papež Frančišek. Z našim aplauzom smo to njegovo sporočilo v eh, tem parlamentu tudi potrdili. Sprejeli smo resolucijo o novem globalnem ukviru za razvoj in zahtevali smo, da se mednarodna skupnost osredotoči na vzroke za lakoto in za revščino. Kateri so ti vzroki? Večjih je, kot je dejala gospa McEwen. Glavni vzrok za uh, revščino je pravzaprav človeška sebičnost eh, in pa spoštovanje zgolj materialnih interesov. Pri tem pozabljamo na človeško dostojanstvo. Vprašanje podhranjenosti otrok pa kaže, da je potrebno dostojanstvo človeka zaščititi že eh, na samem začetku. Kot je zapisano v tretjem členu, je najpomembnejših prvih tisoč dni v eh, življenju otroka. Torej, tukaj eh, govorimo tudi o nosečnosti. Potrebno je razviti politiko, ki bo zagotovila kakovostno prehrano za vse otroke. Zato si moramo prizadevati vsi in v večji meri. Zato pozdravljam tudi pobudo Evropske komisije, da za to področje nameni 3,5 milijarde evrov. Komisija je napovedala tudi, da bo strogo nadzorovala izvajanje načrtovanih programov. Evropski parlament eh, si mora prizadevati za ponovno izkoreninjenje eh, revščine in lakote. Hvala lepa, gospod Štir. Gaspara. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospod komisar, kot se Bodo kolegi spomnili, je papež Frančišek ravno v tej dvorani rekel, da ima Evropa še prav posebno odgovornost v boju proti lakoti in revščini. Vendar pa se bomo lahko proti tema dvema pojavoma uspešno borili le, če se bomo soočili z pravimi vzroki eh, teh pojavov. To pomeni, da moramo zagotoviti doslednost v tako notranji, kakor tudi zunanji politiki Evropske unije soočiti se moramo z revščino in to področje upoštevati eh, tako v kmetijski, kakor tudi v ribiški ali pa energetski politiki. Gospod komisar, Evropska unija mora poskrbeti za preobrat eh, v svojih politikah za uspešen boj proti lakoti in revščini. Evropska unija ne more več zgolj eh, opazovati dogajanje v določenih eh, državah, kjer eh, si nekateri prilaščajo dobiček, drugi pa imajo prazen trebuh. In to se dogaja za podporo Evropske unije. Gospode Sarnes, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lakota ubija in povzroča posledice, ki jih več ne moremo izkoreniniti. Številni so govorili o šolah, o vodi, o kmetijstvu, o ustreznem upravljanju z zemlišči, ampak vse te politike bodo sadove obrodile šele kasneje. Če želimo prave spremembe, potem moramo spremeniti naš pristop. Poskrbeti moramo za to, da bomo bolj človeški. Vemo, kako se soočiti eh, z otroško podhranjenostjo. To smo storili v Sahelu. Od leta 2006 eh, smo pomagali milijonu otrok in eh, Svetovna banka zelo dobro ve, da je ta pristop pravi in ga je tudi potrdila. O tem moramo vsi razmisliti razmisliti je potrebno o tem pristopu, se iz njega kaj naučiti in poskrbeti za dejavnosti na svetovni ravni, tako da bodo danes podhranjeni otroci jutri rešeni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Hazekamp, minuta in pol. Hvala lepa, gospa, gospod predsedujoči. Globalno gledano proizvajamo dovolj živeli, da bi lahko vsi bili siti. Kljub temu pa milijarda ljudi gre v postelo zvečer lačna, 150 milijonov otrok med njimi. To se nam zdi popolnoma nesprejemljivo. Najpomembnejši razlog za lakoto in podhranjenost ni vedno jasen in to, zato je kriva tudi naša kmetijska politika in vzorci potrošnje, lahko bi prehranjevali vse ljudi, če bi prenehali uporabljati veliko naših poščin za krmila in biogoriva. 60 odstotkov zemljišč se uporablja za prehranjevanje živine in ne otrok. Bruselsko kmetijsko politiko moramo radikalno reformirati, prenehati moramo namenjati 363 milijonov subvencij na leto za naše kmete. In presežki iz kmetijstva ne smejo biti po dampinških cenah prodanju države v razvoju. Drugače moramo trošiti, jesti moramo manj mesa. Vsakih pet sekund umre otrok zaradi lakote po svetu. Ko govorim, je umrlo že 18 otrok. To je nespremljivo. Nekaj moramo spremeniti, to lahko storimo in zato podpiramo ukrepe poročevalke. Smo tudi mnenja, da je potrebno kmetijstvo reformirati. Hvala lepa. Naslednja je gospa Hautala, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Joka on paitsi aliravitsemusta. Niin... Veliko otrok se srečuje z podhranjenostjo, eh, poleg tega pa tudi eh, ne zaužijejo dovolj eh, vitaminov in temeljnih elementov. Zaradi tega moramo poskrbeti za učinkovit boj proti temu. Evropska komisija je zadeve končno vzela resno. Evropska unija se lahko odzove tudi z pomočjo organizacije Združenih narodov. Veliko smo že storili na področju uh, monokultur. Želimo agroživilski pristop, ki se nahaja tudi v posebnem poročilu Združenih narodov. Potrebno je poskrbeti za uh, bolj raznoliko proizvodnjo. Uh, poleg tega pa je potrebno eh, tudi ženskam zagotoviti možnost, eh, da bodo lahko otrokom eh, ponudile bolj raznoliko hrano, predvsem v Afriki. Louis Michel je govoril tudi o prisvajanju zemlje. To je področje, ki si ga bo ravno tako potrebno ogledati. Evropska unija sklepa prostotrgovinske sporazume pri tem pa dovoljuje, da si eh, multinacionalke pr prisvajajo velika območja, eh, velika zemlišča v afriških eh, državah. To je problematika, s katero se bo potrebno soočiti. Svetovna organizacija za prehrano je izdala smernice tudi za boj proti podhranjenosti in upam, da bodo te smernice nekoč eh, postale eh, obvezne in da bomo tako pomagali državam v razvoju. Hvala lepa. Korao, minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. UNICEF, eh, Svetovna banka in druge organizacije so uh, pokazale, da se je smrtnost med otroki starimi med nič in pet let uh, povečala za 49 eh, odstotkov. Nažalost je podhranjenost na prvem mestu med boleznimi na svetu in večina podhranjenih otrok živi v podsaharski Afriki poročevalka je dejala, da moramo storiti več in da moramo doseči boljše rezultate. Kolege zato pozivam, da sprejmejo naš predlog spremembe, ki želi zagotoviti trajnostno energijo in pa zadostno količino vode za eh, države v razvoju, tako da se bodo te lahko samostojno razvijale. V minuti, odkar uh, govorim v tej dvorani, je umrlo že 12 otrok. Hvala lepa, predsedojoči, komisar, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Podhranjenost vpliva na razvoj otrok in to je pravi indikator kako živijo družine. Podhranjenost je ena največjih težav, kar se tiče umiranja otrok in dojenčkov. Hranjenje otrok v prvih dneh je zelo pomembno tudi za mentalni razvoj otrok in za potem seveda kasneje tudi ekonomsko produktivnost. Trenutno vidimo, da so prizadeti tudi otroci v Evropi, ne samo dalec stran, prizadeti zaradi trojke in politike lete. Presposobnost v državah kot je Grčija pomeni, da, otro, da ljudje ne morejo več prehranjevati svojih otrok. In učitelji se odrečajo svojim plačam samo zato, da lahko otroci dobijo hrano v šoli. Sicer je ne bi, ker jih je preveč sram, da bi povedali, da nimajo denarja za malico potrebno je nekaj spremeniti. In seveda, ne samo v podsaharski Afriki, tudi pri nas v Evropi. Hvala lepa. Venta, dve minuti. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Świat... Hvala lepa. Predsednik, komisar, svet ima težave z lakoto, še prav posebno lakoto otrok. Veliko smo dosegli, kar se tiče dosega enega tisočletnih ciljev, število potrebnih otrok smo razpolovili, vendar pa težava še ostaja in je zapletena. Zato podpiram to resolucijo. Glavni razlog za podhranjenost otrok po svetu je revščina. Najhujše razmere so v Aziji in po Saharski Afriki. Po podatkih UNICEF-a je podhranjenost po svetu prizadela več kot 100 milijonov otrok. 50 milijonov otrok se ne razvija dovolj hitro, zaostaja v rasti in 160 milijonov ni ustrezno razvitih. Podhranjenost ustavi fizični razvoj, razvoj intelekta, mentalni razvoj torej, in otroci se ne morejo učiti. To pomeni, da otroci potem tudi v prihodnosti ne morejo biti uspešni in ne morejo iziti iz začaranega kroga revščine, v kateri so zrasli. Zato je poročilo o globalnem razvoju po letu 2025, katerega smo podprli čez veliko večino, pomemben in najpomembnejši cilj je boj proti revščini. To pa seveda pomeni tudi boj proti podhranjenosti in lakoti otrok. Kot član odbora za razvoj želim izpostaviti, da moramo podpreti državo v razvoju, tako da podpremo aktualni dejanski razvoj in da bodo v prihodnje lahko samo zadostne. Še vedno moramo nuditi pomoč na zdravstvenem področju v nujnih razmerah, kjer to prizadeva celotne družine. Podhranjenost je še prav posebno nevarna za nosečnice kajti lahko vpliva na razvoj zarodka. Dobro prehranjeni otroci so upanje za prihodnje generacije, so zdravi, se boljše učijo, tako da lahko v prihodnosti potem poskrbijo za dobro življenje zase in za svoje družine. Vendar po vsakih pet sekund umre otrok, kot smo slišali. Samo skupaj lahko to spremenimo. Hvala lepa. Becera Basterkea minuta. And, so för det ska stå av din kamera. Du ser att jag håller på. Hvala lepa. Tako kot je papež dejal, je nespremljivo, da milijoni ljudje, ljudi umirajo zaradi lakote, zavrže pa se toliko hrane. Mislim, da se vsi strinjamo s to izjavo. To moramo ustaviti. Dve milijardi ljudi, globalno gledano, trpijo zaradi skrite lakote. Milijoni otrok trpijo zaradi lakote pomankanja in to lahko vodi v smrt. Nekaj je potrebno storiti na globalni ravni, tako da bodo otroci ne samo imeli dovolj hrane, temveč da bodo lahko uravnoteženo jedli in da bodo tudi nosečnice, ki tepijo zaradi lakote, lahko se bolje prehranjevale. Zato se moramo osredotočiti tudi na te ženske in otroke. Razvoj je najpomembnejši v prvih tisoč dneh življenja otrok. Izobraževanje je tudi pomembno. Izobraževanje nudi možnost za razvoj in iskanje dobrega delovnega mesta. Potrebno je iziti iz revščine, izboljšati družbene razmere. Potrebno je poučevati o dobrem prehranjevanju. To mora biti sestavni del poučevanja, tako da bomo vzgajali zdravo generacijo, ki bo lahko živela dostojanstveno življenje. Takšna naložba je naložba za prihodnost. Nekaj, kar bo pomenilo to, da bodo lahko skrbeli zase in za svoje družine. Zato sprašujem komisijo, katero ukrepe bodo sprejeli za zaščito otrok in družin, da bi se izognili pasti lakote in revščine. Hvala lepa. Diaz de Mera, minuto in pol. Mm, pozdravljeni, hvala za ta odličen eh, dokument. Eh, lakota ni več. Eh, Eh, samo problem držav v razvoju, ampak tudi v evropskih državah, v Španiji, eh, naprimer veliko otrok, tri milijone otrok eh, nima zadoščenih potreb, potreb po vitaminih in mineralih. In eh, to močno vpliva na njihovo prihodnost. Kako bomo končali z lakoto, kako bomo prepričali lakoto v eh, državah v razvoju, če dovolimo, da se to dogaja tudi v evropskih državah. Gospod komisar, omenili ste eh, kmetijstvo, vodo in izobraževanje. In eh, mislim, da je treba začeti v Evropski uniji. Naša prihodnost je odvisna od prihodnosti naših otrok otrokom je treba uh, zagotoviti, da bodo spoštovane njihovo, njihove pravice, za katere se ne morejo zauzeti sami, ampak jih moramo ščititi mi. Hvala, gospod Dias Demera. Hvala. Zahtevamo uh, pravico do hrane, to je naša obveznost. Uh, več kot 165 milijonov otrok uh, mlajših od pet let je podhranjenih to je nujen izziv eh, in s tem se moramo hitro soočiti, hitro je treba ukrepati. Ta pobuda, o kateri danes razpravljamo, prihaja ob pravem času. Danes oziroma v torek smo že izglasovali eh, z veliko večino resolucijo o eh, globalnem okvirju za obdobje po letu 2015. Stališče parlamenta je jasno. Menimo, da je prehrana pravica vsakega in moramo si prizadevati za nično stopno revščine in lakote. Želim, da bi dosegli cilje do leta 2025. Treba je končati z lakoto in s podhranjenosti. Osredotočiti se moramo tudi na skrito lakoto, predvsem pri otrocih in doječih materah. Zelo me veseli, eh, da so tudi Združeni narodi eh, predlagali eh, dokument in da si ta dokument prizadeva za to, da zaključimo z vsemi oblikami podhranjenosti do leta 2030 s posebnim osredotočanjem na otroke. Tudi mi bomo morali doseči svoj cilj zmanjšati podhranjenost med otroki. Eh, vendar se je seveda treba osredotočiti tudi na druga področja, na trajnostno kmetijstvo, ribištvo, eh, na trajnostno rabo naravnih virov, eh, vodo in tako naprej. Ženskam je treba zagotoviti zdravo življenje in ustrezno prehrano, kajti one skrbijo za družine in prehranjenost družin. Pri tem pa moramo skrbeti tudi za zemljo in za kmetijstvo. Hvala. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Eh, kot član odbora za ženske naj povem, eh, da obstaja neenakost tudi znotraj pojava podhranjenosti. Namreč eh, majhne deklice so veliko bolj izpostavljene podhranjenosti kot majhni dečki. Punčke so tudi veliko bolj izpostavljene eh, možnosti, da zaradi podhranjenosti umrejo. Ta situacija je posledica diskriminacije žensk. Organizacija za prehrano in pa kmetijstvo Združenih eh, narodov eh, je dejala, da potrebujemo povečanje eh, sredstev za eh, kmetijstvo, za proizvodnjo hrane, bolj konkretno na ta način bi lahko pomagali 30 do 40 odstotkom podhranjenih otrok. Nedopustno pa je tudi, eh, da so eh, punčke v eh, primerjavi eh, z fantki v slabšem položaju. Potrebno je zagotoviti boljše pogoje za ženske kmetovalke. Hvala lepa, kukam dve minuti. Predsedajoči. Hvala lepa, predsedajoči. Skoraj milijarda ljudi po svetu trpi zaradi lakote in 2,6 milijona otrok v državah razvoju umre vsako leto zaradi podhranjenosti ocenjeno je, da bo do konca leta 2014 izpostavljenih akutni lakoti pol milijona ljudi. Razlogi so različni. Veliko jih povzročajo človeški faktori. To pomeni, da bi se jim lahko izognili. Pogosto so spori in politična nestabilnost tisti, ki povzročajo podhranjenost otrok. Zato moramo razviti postopke, kako zbirati statistične podatke, kako, kako se izogniti posledicam sporov na otroke in se izogniti podhranjenosti. Potrebno je ustvariti okolje, ki bo omogočalo boljše prehranjevanje otrok, zato moramo usklajevati nacionalne načrte na bolj učinkovit način. Komisija in države članice morajo mobilizirati dolgoročna finančna sredstva in naložbe na področje prehrane in sodelovati na učinkovit način s svojimi mednarodnimi partnerji. Zelo pomembno je racionalizirati vire. To je zelo pomembno za boj proti akutni podhranjenosti v državah v razvoju. Kakorkoli že, v veliko primerjih morda lahko omenimo Mali ali Sirijo, pa se dogaja, da bi, če bi končali nasilje, spore in ustvarili politično stabilnost, se izognili tudi podhranjenosti otrok. Potrebno se je pogajati na diplomatski način. To je tudi ravno tako pomembno kot tudi zunanja finančna pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podhranjenost otrok in lakota, to morata biti prioriteti eh, za Evropsko unijo. Evropska komisija mora razviti resno politiko za boj proti podhranjenosti. Za številne otrok, otroke otroštvo eh, ni veselo obdobje. 225 milijonov otrok na svetu mlajših od pet let trpi zaradi akutne in kronične podhranjenosti veliko otrok eh, zaradi podhranjenosti tudi umre. Pravzaprav je to glavni vzrok za eh, smrtnost med eh, otroki. Pristop k spopadanju z tem pojavom je zelo zapleten. Povezati je potrebno različna področja, kmetijstvo, izobraževanje, Eh, in eh, tako naprej. Zato mora Evropska unija skupaj z Združenimi narodi G8, G20 in z drugimi državami poskrbeti za uspodbujanje politik, eh, ki bodo omogočile bolj učinkovito proizvodno malih kmetovalcev, In eh, na ta način bomo lahko zagotovili več eh, hrane za eh, to, da bodo kmetje lahko prehranili lasne družine. Gospa Šujca je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gabriela Mistrel, prejemnica Nobelove nagrade, je pred 70 leti zapisala, odgovorni smo za številne napake, predvsem. Eh, pa smo odgovorni za zanemarjanje otrok. Veliko stvari lahko počaka, otroci pa ne morejo čakati. Eh, pri otrokih se razvijajo kosti, razvijajo se občutki, otrok se torej razvija tako fizično, kakor tudi psihično. Zato eh, otroci ne morejo čakati, odzvati se moramo danes in zdaj. Eh, in kaj eh, smo mi storili? Evropska unija se je odzvala. Hvala lepa, gospod Stiljanides, mislim, da ste predani tej nalogi. Upam, da boste uspešno koordinirali eh, to politiko, kakor tudi notranjo politiko Evropske unije. Le na ta način bomo lahko poskrbeli za uravnoteženost, ki je na tem področju še kako pomembna. Poleg tega pozdravljam tudi, da nameravate izvesti eh, oceno učinka in eh, vašo namero, da boste sodelovali z Evropskim eh, parlamentom. Danes razpravljamo o tem, eh, potem ko smo v torek sprejeli globalni razvojni okvir. Mislim, eh, da je potrebno poskrbeti za usklajenost eh, politik pri tem pa ne moremo zanemariti tudi obisk papeža Frančiška eh, ta teden v Evropskem parlamentu. V eh, parlamentu eh, je rekel, da ne moremo sedeti križem rok med tem, ko se po svetu stran meče toliko hrane. Zastaviti si moramo vprašanje, kaj lahko storimo. Celi tisočletje so deloma izpolnili eh, svojo nalogo, ampak eh, ostaje nam še veliko dela in eh, ne moremo se zaustaviti zgolj pri besedah. Potrebna so konkretna dejanja. Hvala lepa. Kabezon Ruiz, minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada priznala vlogo Evropske unije pri razvojni pomoči in boju proti podhranjenosti med otroki. Vendar pa. Uh, sta finančna in gospodarska kriza po letu 2008 povzročili, da je podhranjenih otrok še več. 300 eh, milijard evrov je napovedala komisija za dodatne ukrepe in ti ukrepi so potrebni. Treba je pregledati situacijo, kakršna je zdaj in eh, začrtati načrt, eh, kjer bomo označili Eh, glavne ukrepe. Potrebujemo več sektorski načrt. UNICEF je že pripravil podoben načrt. Sama bi si zastavila nekaj ciljev. Eh, prvi cilj eh, je skrbeti za prvih tisoč dni življenja otroka in za prehranjenost. Potem je treba spodbujati tudi sodelovanje žensk pri razdelitvi virov. Znano je, da ko ženska Eh, skrbi za družino in deli vire, eh, to naredi najbolje in eh, zato moramo ženski podeliti to zmožnost. Poleg tega je treba izobraževati dekleta in ženske. Hvala, gospa Estaras Feragut, za dve minuti. Hvala. 3,1 milijona otrok umre vsako leto zaradi podhranjenosti in to je glavni razlog za smrtnost med otroki pod petimi leti. In boj proti podhranjenosti je eden glavnih ciljev, razvojnih ciljev po letu 2015. Ko govorimo o tem, vedno govorimo tudi o varno, varni oskrbi eh, s hrano, o kmetijstvu in tako naprej. Eh, v številnih državah eh, obstaja tudi težaven dostop do zdravstvenih storitev. Danes eh, več kot 800 milijonov ljudi po svetu nima dovolj sredstev za življenje. Največjih je v podsaharski Afriki in Aziji. Eh, poleg tega je na svetu tudi 66 milijonov otrok, ki gredo lačni v šolo vsak dan. In kot je že bilo rečeno, je ključnega pomena prvih tisoč dni v življenju otroka. Eh, tako lahko otroku zagotovimo eh, dostojno življenje in tako lahko tudi preprečimo bolezni eh, teh otrok tudi v odrasli dobi. Evropska unija je veliko naredila pri razvojni pomoči, vendar pa moramo narediti še več. Še več za to, da bomo ublažili ta problem. Eh, potrebujemo inovativno financiranje, pa tudi financiranje na dolgi rok. Eh, treba je spregovoriti o dostopu do eh, prehrane in pa o tem, da bodo ti prehrambeni izdelki primerni za otroke. Treba je spregovoriti o enakosti možnosti. Če bi ženske imele enake možnosti in enak dostop do storitev, kot moški, potem velika večina žensk in otrok ne bi bila v takšni situaciji. Spodbujam komisijo in gospoda komisarja, da eh, delajo na tem in da pokažejo veliko politične volje za rešitev teh problemov. Hvala. Hvala lepa. Rodriguez, minuta. Hvala lepa. Predsedujoči, ne bi rada govorila o podhranjenosti, temveč o lakoti. Rada bi povedala, da je lakota prisotna tudi v EU, še prav posebno tam, kjer je dejavna trojka. Govoriti moramo o lakoti, ki je povzročena zaradi brezposelnosti. Na portugalskem bi v šolah naj morali otroci dobiti malico, vendar pa je to zelo težko, ker nimajo sredstev. brezposobnost je visoka. Starši ne morejo več dajati svojim otrokom za jesti, zato dobivajo malico v šolah tudi čez vikend. Zelo veliko je otrok na portugalskem, ki živijo v revščini. To je izvala varčevalna politika. Zelo veliko otrok je lačnih v moji državi, pa tudi v Španiji, v Grčiji. Kaj bo storila komisija, da bi se borila proti revščini in potranjenosti in lakoti v EU. Hvala lepa. Naslednji hejs dve minuti. Mikrofon. Mikro, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi pozdravil to resolucijo, to poročilo in čestital gospe McEwen za dobro upravljeno delo. Mislim, da je pomembno priznati, da smo videli znaten napredek na področju podhranjenosti v zadnjih nekaj letih. Ko gremo v naslednje leto 2015, ne samo kar se tisočletnih ciljev tiče, temveč tudi kar se tiče osredotočanja na leto razvoja v Evropski uniji, moramo to vprašanje narediti za prednostno, da se bo komisija parlament osredotočil na to, da dosežemo napredek. Kot so dejali ostali kolegi, predsedojoči, vsak dan umre 22 tisoč otrok zaradi podhranjenosti. 90 odstotkov teh smrti je v Aziji in Afriki. Vsaka smrt je taka, da bi se ji lahko izognili. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo dovolj politične volje, da razrešimo to vprašanje enkrat za vselej. Kolegi so govorili o potrebi, da podpremo kmete v državah v razvoju, zato da bodo imeli pravo opremo, tehnologijo in našo podporo. Govorili smo o tem, da je potrebno izboljšati način prehranjevanja, tako da bomo imeli trajnostno dobavo hrane. Prav tako smo govorili o tem, da je potrebno zagotoviti da se lotimo diskriminacije, še prav posebno diskriminacije proti ženskam v državah v razvoju in da se bodo lahko izobraževale in normalno zaposlovale. Prav tako moramo spodbujati dojenje za to, da bi se izognili okuženi vodi. Ključnega pomena pa je, da pripravimo načrt za prvih tisoč dni življenja otroka. Prvi dve leti sta najpomembnejši za to, da se lotimo podhranjenosti. Nihanje cen hrane in gotovo skrba živili je še eno vprašanje, ki je pomembno. Čeprav smo veliko že storili, je potrebno storiti še več. Če bomo to reševali skupaj s našimi partnerji po svetu, mislim, da bomo dosegli še več napredka. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedujočega. Dobil sem 8 zahtev. Vsi boste dobili besedo, če seveda se boste vsi držali minute, kot je zapisano v pravilih. Glezos, minuta. O titulu Sematoš. Hvala lepa, predsedujoči. Podhranjenost in nedohranjenost otrok. Že naslov sam je zanimiv. Če sprememo, da to obstaja in da podhranjenost vpliva na razvoj otrok, potem moramo reči, da je res vse to, kar smo danes slišali. Vendar pa ni dovolj, če govorimo samo o dejstvih. Potrebno se je lotiti vzrokov, zakaj podhranjenost obstaja, zakaj to vpliva na otroke na tak način pravi razlog je sistem, ki temelji na pohlepu in denarju. Ne slepimo se. Kapitalistični pristop, globalno gledano, je sistem, ki nas vodi v pogubo. G20. Vojne proti revnim prebivalcem držav. To so težave. Osupo sem bil, ko predočerajšnjem papež ni pozval k kampanji proti trgovini z orožjem. Kaj ti dejstvo je, da če ne bi bilo tega, če bi se borili proti temu, če bi razvijali boljše politike, potem bi imeli zadostna sredstva in tudi hrano za svetovno prebivalstvo. To lahko je, Kirija Gal. Hvala lepa. Gospa Gal. Naponta 25 ezer gyermek válik. Hvala lepa, predsedujoči. 25 tisoč otrok bo umrlo do konca leta in zelo veliko ljudi je podhranjenih. Sprejeli smo izjavo na konferenci o revščini in poskrbeli smo za to, da bi se borili proti podhranjenosti. Mačačka kot so predsedojoča v Združenih narodih za boj proti za boj za pravice otrok odigrala zelo pomembno vlogo. Do leta 2020 bi naj znižali potrebnost otrok na 40 odstotkov. To pomeni prizadevanja nas vseh, tudi Evropske komisije. Naj opozorim na to, da imamo v Evropski uniji že dobre pobude za boj proti podhranjenosti in lakoti te pobude moramo podrobno si ogledati. Samo tako nam bo uspelo, samo tako bomo zagotovili pravo prehranjevanje za malčke. Dobre prakse moramo razširiti, to bo pomagalo nam vsem. Hvala lepa. Gospod Simon. Hvala lepa. V današnji razpravi smo slišali veliko številk. Lahko podprem samo eno številko. Nič. Ne smemo govoriti o 30-40 odstotkih. Imeti moramo samo en cilj. Umiranje otrok moramo spraviti na nič. Če si resnično želimo, da bi otroci se dobro prehranjevali in ustrezno rasli, potem mora komisija kaj storiti. Potem moramo doseči številko nič, kar se tiče lakote otrok. Na mačarskem, v moji državi, mora vsak drugi novorojenček se bati, da bo lačen. Ne smemo samo drugih oskrbovati z dobrimi nasveti, reševati moramo svoje težave. Gospod Vajgel

Hvala lepa, predsedujoči. Lakota narašča. Globalna lakota je vedno večja. Zaradi varčevanja imamo težave tudi na jugu Evropske unije, tudi v Grčiji. Trojka in memorandum so ustvarili humanitarno tragedijo. Zelo veliko otrok živi pod ravnjo revščine zelo veliko je brezposelnih. UNICEF pravi, da veliko otrok živi pod ravnjo revščine. 45 odstotkov otrok trpi zaradi tega in to je težava predvsem za velike družine. Vidimo pa mlačne otroke v naših šolah in vrtcih v Grčiji. Potrebno je končati s politiko vačevanja. To bo najboljši način. Polčak. Hvala lepa, Polčak. Predsedajci. Ja. Hvala lepa, predsedojoči. Rad bi spregovoril o vzrokih za podhranjenost v državah v razvoju. Slišali smo jih že. Seveda, vojni, konflikti tudi tičijo za vzroki, za lakoto. Imamo pa tudi področja v Evropski uniji in v Evropi, kjer so otroci podhranjeni. Naprimer na vzhodu Ukrajine seveda se dogaja stvari, ki so neverjetne za civilizirani svet. Zelo sem ponosen glede na to, kar je Evropska unija storila že v svojih prizdevnih za boj proti temu in za to, da imamo mir v Evropski uniji. Podpiram vse, kar je omenila poročevalka, vse ukrepe. Če bi resnično imeli mir in sodelovanje med vsemi državami po svetu, potem bi bila ta država veliko manjša. Evropska unija mora delovati vzorno. Papež Frančišek je zelo jasno omenil, pa tudi Saharov nagrajenec, kaj je potrebno storiti. Pereda. Dobrigad, Hvala lepa, predsedujoči lakota in podhranjenost pri otrocih, to je strukturen problem. To ima jasne vzroke. To ima upravka z našim industrializiranim modelom. In to pomeni, da se poslabšujejo razmere tudi na področju kmetijstva. Nismo dovolj vlagali v kmetijstvo. Veliko ljudi beži iz kmetijstva. Male in srednje velike kmetije propadajo, in zelo veliko je revnih, ki se ne morejo ustrezno prehranjevati. Vedno znova imamo pravka s politiko liberalizacije, prosto trgovino. Pušča se zemlja, vedno manj obdelanih površin in zelo veliko ljudi je sedaj že odvisnih od tehnologije. To je, to je sistem, ki izkorišča in to je nekaj, proti čemu se moramo boriti. Je pa sedaj skrajni čas, da vodimo to razpravo. Govorimo o podhranjenosti otrok. V bistvu gre samo za to, da je potrebno donirati. Tako to govorimo. V bistvu gre pa za vprašanje pravičnosti in etike. Ja ja Hvala lepa. In sedaj še zadnja gospa Jakonsari. Ta patoslausel on tärkeä ja pienikin edistysaskel Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naredili smo korak naprej eh, na področju boja proti lakoti in podhranjenosti. Rada bi zastavila isto vprašanje kot kolega eh, Glezos. Zakaj sploh eh, prihaja do tega pojava? Veliko je analiz. In to, kar je zaskrbljujoče, predvsem v Afriki, je prisvajanje zemlje z strani eh, multinacionalk, ki eh, odkupujejo eh, zemljo kmetovalcev v Afriki, kajti zelo dobro vedo, da se planet ne bo povečal in da je obseg rodovitne zemlje omejen kot eh, lastniki teh zemljišč pa lahko potem sprejmejo odločitve o tem, kaj se bo eh, na tem področju proizvajalo in v kolikšni količini. In zaradi tega trpijo majhni eh, kmetje v Afriki. Ali je to nova oblika kolonializma? Jaz bi rekla, da ja. Evropska komisija bi se morala v veliko večji meri osredotočiti na Afriko in na ta fenomen. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod komisar Stiljanides v imenu Evropske komisije. Mikro. Thank you very much for this in-depth uh, debate. Um, for the very... Najlepša hvala za zelo zanimive prispevke. Izpostavili ste vlogo žensk, vlogo kmetov. Izpostavili ste tudi vprašanje upravljanja z eh, zemlišči. Vse to so ključne teme, ključne teme v tej razpravi. Pospešitev, pobud in pa zaveza da izkorenimo eh, podhranjenost in lakoto, kaže, da je Evropska komisija sprejela pravilno odločitev, ko je to temu uvrstila v svojo razvojno agendo. Evropske države članice so pokazale močno zanimanje za akcijski načrt eh, Evropske komisije za boj proti podhranjenosti in italijansko predsedstvo pripravlja zaključke sveta. Ti zaključki sveta bodo poskrbeli za boljšo koordinacijo med državami članicami in bodo hkrati okrepili vodilno vlogo Evropske unije na tem področju. Pretekli teden je potekala mednarodna konferenca na temo podhranjenosti in ta je pokazala, da je 170 predstavnikov držav pripravljenih na boj proti podhranjenosti. Vsi so se strinjali, da je potrebno podhranjenost izkoreniniti. Zato tudi eh, seveda podpiram eh, pobudo za resolucijo Evropskega parlamenta na to temo. Podpiram tudi eh, pobudo gospe McEwen, predsednice odbora za razvoj. Resnično upam, da bomo z skupnimi prizadevanji lahko poskrbeli za to, da bo podhranjenost ostala v preteklosti. Upam, da bomo lahko poskrbeli tudi za trajnosten razvoj. Še enkrat najlepša hvala za eh, te prispevke na to zelo, zelo pomembno temo. Hvala lepa. Gospod eh, komisar, s tem eh, zaključujemo to razpravo. Prijeli smo predlog resolucije in glasovanje bo potekalo danes ob 12. Eh, eh, sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Največ eno.